skupin so se tako odločili. Zato je temu tako. Nadaljevali bomo s poročilom gospoda Gerera o skupni ribiški politiki. Štiri minute za poročevalca. No Najlepša hvala gospod predsedajoči. Eh, zelo veliko se je govorilo o reformi ribiške politike do leta 2012. Odbor za ribištvo je sprejel ta dokument in eh, veliko tega je zelo pomembno. Ribištvo je gospodarska panoga, ki je nujno potrebna eh, za zagotavljanje hrane in preživetje človeka in zaradi tega je tudi treba omeniti pomen ribištva v izključnih gospodarskih conah e, treba je omeniti pomen ribištva za prehrano potrebna je modernizacija in trajnostni e, razvoj v okviru srp a zato da se zagotovi ekonomsko preživetje ribištva in eh, mi moramo zavarovati delovna mesta, garantirati preskrbo z živili, hkrati pa seveda izboljšati življenjske pogoje ribičev. Eh, Srp mm, ne smemo podrediti drugim področjem politike skupnosti. Eh, ribištvo ne more biti politika upravljanja mori. Rib lobiška politika mora pravzaprav upoštevati eh, tudi ustrezne eh, ribolovne napore, mora določiti ulove in po eni strani moramo seveda upoštevati odvisnost ribišne skupnosti in seveda trajnostno upravljanje po drugi strani. Treba je seveda tudi ustrezno upoštevati obaljni ribolov malega obsega in obrtni ribolov. Ekosistemski pristop k upravljanju mori zahteva različne ukrepe, ki pa presegajo eh, same ukrepe na področju ribolova. In mi ne smemo izhajati iz nekih predsotkov, mi se moramo stalno opirati na znanstvena dejstva. In zelo pomembne razlike imamo tudi med raznimi morskimi področji, različne staleže imamo, flote, ribolovna urodja in upravljanje je treba temu prilagoditi. Potrebujemo prilagojene ukrepe za to, da ribiči eh, ustrezno ocenjujejo gospodarske posledice in podobno. Eh, države članice morajo ohranjati svojo suverenost eh, v okviru 12 eh, mil teritorijalnih voda in poleg tega uh, morajo uh, jasno biti opredeljene izključne ekonomske cone. Predlogi so deloma zaskrbljujoči zaradi tega, ker prihaja do koncentracije ribolovne dejavnosti. In potem se moramo eh, tudi vprašati kako je z razrezom plovil tega ne moremo kar tako podpirati ker eh, je treba predhodno vedno preveriti kakšne so eh, ekonomske posledice torej mi moramo preverjati stalno ribolovni napor zagotavljati upoštevati moramo eh, tudi eh, naraščanje cen dizla in podobno. Gospa komisarka, prosim. Najlepša hvala. Imamo različne poglede pri tem in eno izmed glavnih sporočil, ki jih je želela komisija posredovati, je, da seveda je ribištvo odvisno od zdravih morskih ekosistemov, samo upravljanje ribištva ne, mo, ni, ne more biti odvisno zgolj od nekega celovitega upravljanja z morjem. Namreč zdrav morski ekosistem lahko ohranimo s pomočjo politike, ki bo vključevala vse sektore, ki vplivajo na te ekosisteme. Zaradi tega komisija vidi to morsko politiko, zlasti pa ta okoljski stebr te politike to je direktiva o pomorski strategiji kot tisti ključ za izvajanje tega eh, ekosistemskega pristopa. Na takšen način bomo dali zagotovila ribolovni industriji, da je vs vpliv človeka na pomorski ekosistem, ne le ribištvo, obravnavan na sorazmeren in celovit način. To je tudi tisto bistvo tega poročila in mi se strinjamo s tem rada bi povdarila, da to seveda ne pomeni, da so politike podrejene. S tem, ko smo sprejeli ta pristop, nismo spostavili hierarhije med, naprimer, direktivo o pomorske strategiji in skupno ribiško politiko, naprimer. Direktiva o pomorske strategiji služi skupni ribiški politiki in je pomemben instrument za varovanje virov v prihodnosti. Skupna ribiška politika bo prispevala k direktivi pomorske strategiji tako, da bo vzpostavila posebne ukrepe za upravljanje, ki so potrebni za podporo ciljev za zdrav morski ekosistem. V poročilu piše, da je potrebno tudi spolniti potrebe po prehrani, da je treba zaščititi ribolovno industrijo, ribolovne skupnosti, ohraniti vzdržnost morskih ekosistemov in da te stvari med sabo bo zelo težko skladiti. Ravno nasprotno, dolgoročno obstaja strategija med temi cilji. Poročilo obravnava številna vprašanja, ki se nanašajo na specifične instrumente, ki bomo morali uporabiti v prihodnosti. Ti so tukaj gre za pomembna, ustrezna vprašanja, ki bomo tudi obravnavali v razpravi, ko bomo govorili o reformi skupne ribiške politike zato ne bom sedaj podrobno komentirala teh vprašanj. Rada pa bi spostavila, da obstaja nekaj vprašanj, kjer pa se mogoče ne bomo strinjali. Nakazano je, da ribiči, ki, eh, na katere vplivajo ti načrti in pa ukrepi, da bi morali dobiti določena nadomestila, subvencije. Mi mislimo, da neke neposredne subvencije ne predstavljajo dobrega načina za naprej. Potrebujemo takšne rešitve, da bodo postali bolj ekonomsko vzdržni, odporni, da bomo pomagali tem obanim skupnostim, da se bodo uh, razširile tudi druge gospodarske dejavnosti. Naprimer, tudi ribogojstvo bi lahko bil en izmed instrumentov, ki bi pomagal pri obnovi staležev. Ampak to je mogoče samo ena opcija in nekaterih specifičnih primerov tudi nismo mnenja, da bi to bila lahko pot naprej, ko gre za naprimer splošen pogled. Stalež bi morali okrepiti z ustreznim spremljanjem vpliva človeka na pomorski ekosistem, vključno z vplivom tako ribištva, kot tudi vseh ostalih sektorjev. Bolj podrobno razpravo o instrumentih za upravljanje ribolova pa bomo govorili, ko bomo razpravljali o razpravljanju o reformi skupne ribiške politike. Vse skupaj se bo začelo z objavo zrene knjige, ki jo bomo objavili aprila. Rada bi se zahvalila parlamentu za podporo našemu pristopu, ki je jasno zapisano v tem poročilu. Hvala. No um e Sedaj pa nadaljujemo zadnjo temo. Gre za načelo enakega obravnavanja moških in žensk, gre za uporabo direktive